The sitting is Ponovno otvarjam zasedanje. Na voljo imate zapisnik včerajšnjega zasedanja. Ima kdo kakšno pripombo? Zapisnik je torej sprejet.